tega poročila. Prepričana sem, da se vsi oziroma večina veseli tega, da bomo prisotni v Valeti, ko bodo odprli ta center. Hvala. Boje se rade devati. Hvala lepa, gospod Lambert. Sedaj zaključujemo to razpravo. Rad bi povedal še nekaj bolj čustveno obarvanega. Ta razprava je bila za me zelo pomembna, kajti 14 let sem sam preživel v azilu in vladam Francije, Avstrije in Belgije sem bil lahko samo hvaležen, kajti v teh državah sem bil sam deležen azila pred kakimi 40 leti. Sedaj pa glasovanje po opravljeni razpravi. In sicer na delnem zasedanju maja, prvi teden maja torej. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je poročilo Kirilov. In sicer gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb povezanih s finančnim poslovodenjem. Besedo dobi poročevalec gospod Kirilov. Žal, gospod Kirilov ni prišel, ker je imel težave s prevozom do Strasbura. Besedo za to dajem gospe Konstance Krel, ki bo spregovorila na mesto poročevalca. Gospa Krel, štiri minute časa imate za predstavitev poročila gospoda Kirilova. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo mi je žal, da gospod Kirilov sam ne more predstaviti tega poročila. Zelo se je namreč trudil, da bi pripravil to poročilo in sicer poročilo, ki je zelo pomembno za državljanke in državljane Evropske unije. Zato bi rada pravzaprav prebrala njegove zapiske. Zato bom sedaj prišla na angliščino, ampak bolje tako, kot da berem v bolgarščini. Torej, tako boste le lahko slišali tudi besedo gospoda Kirilova. Dame in gospodje, veseli me, da danes večer lahko razpravljamo o splošnih spremembah glede strukturnih skladov. Gre za bistven element skupnih prizadeva na nacionalni in skupnostni ravni, da bi premustili posledice gospodarske krize. Gre za logično nadaljevanje dokumentov, ki smo jih sprejeli že lani. Kot poročevalec, glede vloge kohezijske politike za naložbe in realno gospodarstvo? Predsedujoči prekinja. Ja. Yeah. Tolmači sporočajo, če prosim lahko upočasnite, kajti sicer vam bodo težko sledili. Opravičujem se, ampak mislila sem, da nisem tako hitra. Pozval sem svet in komisijo, naj si prizadevata za poenostavitev pravil za strukturne sklade, da bi poenostavili dostop do teh sredstev, kadar jih države članice najbolj potrebujejo. Veseli me, da so glavna priporočila parlamenta za nadaljno poenostavitev bila upoštevana. Prepričan sem, da nove spremembe o splošnih določbah za poenostavitev določenih um, elementov zaslužijo našo podporo. Treba je zmanjšati nepotrebno upravno breme, birokracijo, nejasna pravila, na ta način lahko prispevamo k boljši transparentnosti, boljšemu nadzoru in manj nepravilnostim. To tudi pomeni izboljšano izvajanje in pravilno porabo sredstev EU. Samo en primer. Z spremembo člena 88 so države članice še bolj uspodbojene, da zaznajo nepravilnosti, preden jih zaznajo, nadzorne institucije EU. Države članice v tem primeru ne bodo izgubile teh sredstev, pač pa jih bodo lahko uporabile za druge projekte pri ustreznih programih. Druga skupina predlogov sprememb se nanaša na pravila finančnega upravljanja in sicer, ko gre za države, ki so bile najbolj prizadete, ta sredstva bodo povečana za leto 2010. Prav tako bodo države dobile več časa da porabijo sredstva, ki niso bila porabljena v okviru rokov in ki so bila dodeljena za leto 2007. S tem bomo tudi poslali ustrezno sporočilo uporabnikom. Protikrizni ukrepi so jasen dokaz naše solidarnosti. Prinesli bodo sveža sredstva za države članice, da se izkopljajo iz krize. Vsi ukrepi bodo omogočili realizacijo večjega števila projektov. Zlasti zdaj je to ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest, naložbe, infrastrukturo in tudi za prilagajanje delavcev in podjetij na gospodarske spremembe. Oboji ukrepi so korisni in še imajo še večjo vrednost, če jih uresničimo pravočasno. Še vedno pa čakamo na dokončno dobritev. Žal je prišlo do velike zamude v svetu glede doseganja soglasja, ko je svet bil vodilno telo za sprejetje predlogov sprememb. Sedaj, ko ima parlament enake pristojnosti kot svet, sem prepričan, da ne bomo več odlašali z potrditvijo in uveljavitvijo teh um, dolgo pričakovanih in potrebnih ukrepov. Sedaj pa bi rada v lastnem imenu se pridružila, se zahvalila vsem kolegom, ki so sodelovali ne samo v odboru regi, pač pa tudi v odboru za proračun, v odboru za zaposlovanje. Mislim, da bi res bilo dobro, če bomo sprejeli na plenarnem zasedanju maja to poročilo. Hvala lepa. Hvala, Konstance. Besedo ima sedaj komisar Han. Izvolite. Danke, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Hvala lepa gospodu Kirilovu za njegovo poročilo. Prosim, da mojo zahvalo posredujete gospodu Kirilovu, ker vem, da je dal še zlasti velik prispevek k temu, da smo tako hitro prišli skozi vse institucionalne postopke. In da danes lahko razpravljamo o predlogu uredbe o splošnih določbah. Upam, da bomo dobili večino, zato da se bodo vse te predvidene točke lahko k malu resničile. Mislim, da je to sad plodnega dialoga med institucijami, svetom, parlamentom in komisijo. In mislim, da je to dober zgled za to, da ta skupna igra že zelo dobro deluje. S to novelo si prizadevamo za dolgoročno poenostavitev pravil, kratkoročno pa si dejansko prizadevamo za to, da bi dali prispevek. Za tiste države članice, ki so zaradi sedanje gospodarske krize najbolj trpele. Sprejemamo predlog kompromisa sveta, ki mislim, da ga podpira večina v tem parlamentu. Pomembno se mi zdi, da pomagamo hitro in ciljno, tako da se bodo začeli izvajati projekti. Sicer pa je splošni cilj te pobude ta, da se pospeši izvajanje programov za poenostavitev Pred kratkim smo predstavili prvo strateško poročilo in videli smo, kaj še ni bilo optimalno v prvem programskem obdobju, kaj je v nasprotju s tem teklo dobro in mislim, da moramo biti kritični in povedati, da je vprašanje zapletenih pravil problematično šesto, tretjo novelo, pa se mi zdi, da smo uspešni. Naj povem še to, da želimo dati svoj prispevek k premostitvi krize. Kaj lahko naredimo? Če omenim samo par primerov, nekako v stilu stakato. Najprej dogovor o pragu 50 milijonov evrov pri posameznih projektih, potem enotna pravila pri spreminjanju operativnih programov, če je to potrebno, je tudi to zelo pomembna točka pri premagovanju krize ali pa tudi omogočiti spodbujanje ukrepov za večjo energetsko učinkovitost, recimo pri sanaciji zgrab, ne samo z vidika varčevanja pač pa tudi zato, da bomo s tem vplivali na okolje. Ti predpisi pomenijo tudi, da bi za Romunijo, Mačarsko in tri baljske države pomagali pri likvidnosti. Prav tako bi omogočili tudi večjo absorpcijo sredstev z večjo prožnostjo. temi 775 milijoni evrov, ki pravzaprav predstavljajo neko naprejšnje plačilo, mislim, da bo možno hitreje realizirati vrsto projektov. In ob koncu naj v tem kontekstu omenim še 6,9 milijardi evrov, ki so bile leta 2009 namenjene kot neko predplačilo. To kaže, da strukturna sredstva, da strukturni skladi niso neke vrste gasilska enota, ki pomaga gasiti požar. Ne, želimo razviti ustrezno prožnost, da bomo tudi v času krize z našimi možnostmi lahko dali svoj prispevek. Zahvaljujem se vam in se veselim nocojšnje razprave. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa še seznam govornikov. Najprej v imenu odbora za proračun. Gospod Godmanis je tu, ni ga v dvorani. Če ga ni, besedo dobi gospa Bastos v imenu odbora za zaposlovanje. Dve minuti gospod predsednik senior president caro hvala lepa gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi o deputado kilov mesmo V imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve želim čestitati poročevalcu, ki žal ne more biti nocoj z nami, ampak vseeno čestitke za to, kako je pripravil poročilo. Mislim, da je v glavnem dosegel svoj cilj. Želim čestitati tudi gospe Krel za uvodne besede. Na ta način sem prepričana, bomo uspeli poenostaviti postopke, pospešiti implementacijo projektov, ki se financirajo na ta način. Sedanja gospodarska in socialna kriza ter pritisk na nacionalne vire financiranja pomenijo, da bi lahko z boljšo uporabo skupnostnih sredstev to krizo olajšali zlasti na območjih, ki najbolj trpijo zaradi gospodarskega zloma. Štiri milijone evrov naj bi namenili. E Mislim, da lahko s temi sredstvi zagotovimo dejansko sredstva, ki bodo pomagala realnemu gospodarstvu za zaposlovanje, zlasti v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki so gonilna sila evropskega gospodarstva, je to pomembno. Na ta način lahko ustvarimo trajnostno gospodarstvo in kakovostna delovna mesta. Poenostavitev, razjasnitev pravil, ki urejajo kohezijsko politiko, to bo imelo nedvomno pozitiven učinek na razpravo o programih in sicer na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Lahko bodo uporabljala jasnejša pravila, znebili se bodo lahko birokracije in imeli bomo tudi večjo prožnost, ko gre za nove programe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bastos. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Šest govornikov imamo prijavljenih šest predstavnikov političnih skupin, od tega pet dam. Gospe Okoni ne vidim, ja, ste tu. V imenu skupine EPP imate na voljo dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar Han, kolegice in kolegi. Več mesecev smo kolegijalno in konstruktivno delali s poročevalcem gospodom Kirilovom zato bi se mu rada tu res iskreno zahvalila. Poleg tega pa bi rada podarila še to, da smo res kakovostno delali tudi s svetom, sploh odkar je Španija prevzela predsedstvo. To je še toliko bolj pomembno, zato ker danes razpravljamo o uredbi, katere določbe čakajo številni akterji, ki delajo na terenu. Pripričana sem, da bodo ti akterji podprli mojo tezo, da je regionalna politika tista, ki najbolj konkretizira Evropsko unijo na ravni regiji. Ponavadi vsi gledajo na to regionalno politiko kot na preveč zapleteno politiko. Treba jo je poenostaviti, sprejeti bolj jasna pravila za porabo sredstev. Teh 350 milijonov evrov je na voljo našim državljanom. Danes bomo omogočili, da se tudi na terenu začnejo izvajati ukrepi. Vemo, da živimo v času finančne in gospodarske krize. Če bi morala podariti samo nekaj vidikov iz tega pomembnega besedila, bi rekla sledeče. Mislim, da nam, ta, da nam to besedilo prinaša več fleksibilnosti in solidarnosti v Evropi. Zakaj več fleksibilnosti? Zato, ker te, ti ukrepi pomagajo, da zbiramo več informacij, da izvajamo manj nadzora in tako naprej. Vendar izražamo s pomočjo tega besedila tudi več solidarnosti, zato ker lahko sprejmemo izredne ukrepe, kot naprimer v času finančne gospodarske krize, oziroma kot se reka gospod komisar in gospa Krel, uporabljamo lahko tudi nove izračune. Upam, da bomo v začetku maja izrazili veliko podporo vsem tistim, ki bodo lahko koristili ta sredstva. Ne smemo pa pozabiti, da nas čaka še ogromno dela na področju poenostavljanja. Hvala. Hvala menim. V imenu skupine SD, gospa Krel oziroma gospa Kadenbach. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da je komisar zelo dobro povedal, zakaj gre. Gre za to, da hitro in ciljno ukrepamo in pomagamo. Pospešiti moramo izvajanje teh programov in mislim, da tretja novelacija teh skupnih oziroma splošnih določb predstavlja odgovor na finančno krizo. Kot je bilo rečeno, moramo sedaj omogočiti hiter in ciljno usmerjen dostop do teh sredstev. Ravno sredstva iz strukturnih skladov so bistveno prispevala k temu, da se je izboljšala življenska kakovost, da so se ustvarila delovna mesta in prihodnost. In mislim, da ravno v tem trenutku potrebujemo solidarnost Evropske unije, da zdaj v tem trenutku pogasimo požar. Kot rečeno, gre za prožnost in solidarnost, ki jo sedaj potrebujemo protikrizni ukrepi pa so znak te solidarnosti. Potrebujemo prožna vnaprejšnja plačila za to, da se bodo lahko omogočili projekti, ki ustvarjajo delovna mesta in omogočajo boljše življenje. Gospa Krelj je v imenu poročevalca že omenila to, da je prihajalo do nedopustnih zamud pri sprejemu te uredbe. In ravno z tega vidika bi v prihodnje kohezijska politika morala biti oblikovana tako, da proceduralni vidiki ne morejo predstavljati ovire za učinkovito izvajanje nacionalnih politik. Zato podpiram zahteve poročevalca po hitri uveljavitvi tega predloga uredbe, zato da bomo hitro in ciljno usmerjeno lahko pomagali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Alde. Besedo dobi gospa Manesko, ki pa je ne vidim v dvorani. Na njenem sedežu je ni. Očitno je torej ni v dvorani. Sedaj torej beseda v imenu zelenih dobi Elizabet Schröder. Tri minute in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, spoštovani komisar. Jasno si povejmo. Poenostavitev, ki jo vsi hvalite, pomeni, da bodo ogromne sežigalnice od sedaj naprej ne mogle več dobiti 25 milijonov, ampak, sem, ampak 50 milijonov. To pomeni, da projekti pod 50 milijonov ne bodo zahtevali stroškovne analize. In to pomeni, da analiza stroškov in koristi morda sploh ne bo več potrebna. Kaj se bo še spremenilo? Ne bo se več preverjalo, ali ti projekti sploh ustrezajo evropskim okoljskim standardom. Pri teh projektih gre tudi za projekte, ki se financirajo s krediti in se tudi ne bo preverjalo, ali je smiselno, da se tako visoki krediti najamejo in kakšno je breme, ki ga bodo morali državljani in državljanke nositi. Sveda za banke je to zelo privlačen posel. Ravno v prvih letih izvajanja projektov lahko zaračunavajo visoke stroške. V preteklosti je bilo preverjanje velikih projektov nujno izkazalo se je za potrebno in zato smo zeleni mnenja, da je potrebno preverjanje velikih projektov okrepiti, ne pa kot se tu predlaga oslabiti. Mi smo proti temu, da se zviša ta meja za preverjanje. Analiza stroškov in koristi mora biti javna in v skladu z okoljsko zakonodajo EU. To se ne sme kar nekje skrivati. Sicer pa tej uredbi manjka tudi to, da morajo projekti trajati pet let. Mi zeleni smo že pri uredbi zahtevali, da se podaljša to obdobje na deset let, zato da bi unesli element trajnosti v naložbe in zato da bi omogočili delovne mesta. Ta netrajnostni vidik pomeni tudi to, da bodo tisti, ki bodo izvajali projekte, po petih letih enostavno izginili. V Zahodni Vestfali se recimo to zgodilo, ko je Nokia enostavno izginila. Gre za poskuse, da bi podjetja pridobila subvencije, kjer jih lahko potem pa izginajo. V tem dokumentu so predvidena tri leta, mi se zauzemamo za pet let. Mislimo, da moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do tega, da bi ne imeli trajnostnega razvoja in da bi po drugi strani ne preverjali visokih naložb. To bi lahko povzročilo preveliko breme za davkoplačevalce. Če naši predlogi ne bodo sprejeti, potem tega poročila ne bomo podprli. Prav tako bomo zahtevali poimensko glasovanje, zato da bomo kasneje lahko dokazovali, kako se je tu glasovalo, v primeru, da bodo državljanke in državljani prihajali k nam in rekli, da smo denar metali skozi okno. Eh, Hvala lepa. Gospod Van Nistelrooy maha z modrim kartonom.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 Če imate vprašanje za gospod Šröder, je bil to vaš namen? Gospa Šröder, ali sprejemate vprašanje gospoda Nistelroja? Da. Dobro, gospod Van Nistelroj, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa Šröder je očitno opravila analizo, ampak zauzela precej negativen pristop. Zato me zanima, ali ni decentralizacija oblasti v državah članicah bistvena predlog v tem okviru. Ali ni decentralizacija tista, ki bo omogočila sofinanciranje, ga skrajšala in zahtevala od držav članic, da prevzamejo večjo odgovornost. Ne vem, zakaj bi prelagali sprejemanje odločitev z sistemom. Gospa Šrotar, na kratko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, z veseljem bom odgovorila na to. Gre za velike projekte, kjer naj bi se poenostavile naložbe. Gre tudi za sredstva do 50 milijonov evrov. Do sedaj smo mi to preverjali, zato ker imamo odgovornost za ta davkoplačevalska sredstva. Mislim, da bi moralo pri velikih projektih tako ostati. Naše izkušnje namreč so, da imamo dosti krat predimenzionirane naložbe in breme za to v končni fazi vedno nosijo naši državljani. Hvala. Sedaj na vrsti gospod Vlasak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 ponostavili dostop do Evropske sklade, to je tudi naš cilj in moramo si ta cilj tudi zapomniti, ko bomo govorili o prihodnosti Evropskega kohezijskega sklada po letu 2013. Se pravi, če se pogledamo vse amedmaje, ti se navizuje na velike projekte na področju okolja, infrastrukture in tudi do pobud eh, na področju energijske očekovitosti in uvedbi uh, obnovljivih hirov energije v gospodinstva. Ne vključujejo pa nobenih revolucionarnih sprememb v zvezi z samimi skladi. Predvsem zaradi tega, ker tega ne moremo uh, doseči, lahko eh, spremenimo samo obstoječi sistem. Gre za kompromis in zato bi vas rad tudi obvestil naslednjem. Jaz eh, podpiram tisti del, ki ga je uh, predložila Mačarska, hoče namreč uporabiti instrument finančnega inženiringa v samem uh, kohezijskem skladu na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti. Nočem tistih ukrepov, ki so na, povezani z razveljavitvijo dodelitve proračunskih sredstev, predvsem zaradi tega, ker je treba subvencije odobriti leta 2010, vendar pa vsi skladi, ki morajo do leta 2009 priti nazaj, tukaj moramo seveda pojasniti vse tehnične posebnosti vseeno pa smo dosegli kompromis, zato moramo to razpravo tudi končati. Za mene je ključnega pomena naslednje. Treba je poenostaviti evropske sklade, sklade, ki smo jih in sredstva, ki jih tukaj odobrimo v Štrasburu. In zato bomo se morali zelo potruditi. Rad bi se vam zahvalil za vsa prizadevanja, ki jih je predstavil češki Eh, predstavnik. S tem pa seveda lahko sedaj lažje dostopamo do eh, sklada in sredstev. To je tudi povezano z samim finančnim poslovodenjem in ostalimi sistemi, s katerimi lahko odpravljamo nepravilnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospod Vlasak. Sedaj pa imamo še tri uh, predstavnike, vsak ima tri minute. Hvala lepa. Tudi jaz sem hvaležna, da sem lahko tukaj, imam par pripomb. Prvič, kar zadeva poenostavitev glede ravnanja z strukturnimi skladi, to pozdravljamo. Biti moramo kritični, gospa Šröder je že omenila nekatere elemente, ampak mislim, da moramo pozdraviti te poenostavitve na splošno. Menimo, da je uredbo treba nujno začeti izvajati. Menimo, da je že tako bilo zapravljenega preveč časa. Sicer pa naj povem, da v imenu mm, svoje skupine lahko rečem, da ta kompromis ni tisto, kar smo si želeli. Komisija je predstavila drugačen predlog. Prej je bilo govora o 100-procentni dodelitvi sredstev za neko umestno obdobje. To se ni izvedlo iz različnih razlogov, ki so o njih razpravljali v odboru regi. Vprašanje je, ali smo naredili dovolj za to, da bi uresničili vse tisto, kar je komisija omenila v svojem sporočilu 3. junija 2009 več prizadevanj za zaposlovanje, zato da bi se borili z opr krizo. Cilj je bil, in o tem govorimo tudi sedaj, da bi pravzaprav izkoristili to krizo, zato da bolje izkoristimo tudi sredstva. Menimo, da gre za sredstva za to, da ustvarimo naložbe za državljane in se borimo proti brezposelnosti. Če se razgledamo po Evropi, potem bomo videli, da je kriza politično vplivala na trg in te razsežnosti so brez meja. Brezposelnost je močno povečana, ne samo v omenjenih petih državah, pač pa v vseh državah, če si pogledamo. Poleg tega bo brezposelnost, neodvisno od krize, v prihodnje igrala pomembno vlogo. V Evropi vidimo, da neodvisno od krize narašča delež brezposelnih. Alternativni predlog komisije je nedvomno korak naprej, ki ga pozdravljamo, kaj pa naj. In mislim, da zlasti kar zadeva pet omenjenih držav, bo to pomemben korak. Zlasti gre za tiste države, ki so v primerjavi z letom 2008 padle za 10 odstotkov. Za te države bo še zlasti pomembno, da bodo lahko začele izkoriščati sredstva iz strukturnih kladov. To je dobro, vendar pa poznate naše stališče, stališče odbora. In kot rečeno, nismo povsem zadovoljni, ampak tudi vaš korak naprej je le korak naprej in zato se zahvaljujemo. Eh, Najlepša hvala za vaš prispevek. Vem, da bi tudi uh, gospod Šrter vam zastavil vprašanje oziroma gospa ali ste pripravljeni vzeti vprašanje, na njo odgovoriti. Izvolite. Vem, da bodite kratki. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Edino vprašanje je, zakaj gospa Ernst, vaša politična skupina na plenarnem zasedanju ni uložila predlogov sprememb. Možnost je bila za to, da bi prvotni osnutek komisije lahko spremenili. Morda bi lahko ob spremembah na novo izpogajali 100 odstotno financiranje iz eh, evropskih strukturnih skladov. Okay. Ja, Hiter odgovor, prosim. Gospa Šreder, mislim, da smo naše možnosti podcenili, zato tega nismo naredili. Kot rečeno, pogledali smo si predlog komisije in moram reči, da sem bila takrat razočarana, ampak potem mm, sem se dala podučiti, kaj bi lahko bili naredili. Tu vam dam prav, dalo se je narediti še kaj več. Ampak, eh, če si zadeve natančneje pogledava, veva, kako gre in zato se je naša politična skupina temu odpovedala. Zdaj imamo naslednje govornike. Prvi je van Nisterloj. Hvala lepa, gospod predsedujoči kot veste, je treba v izjemnih okoliščinah ponuditi izjemne in izredne odgovore. Ta kriza je prizadela kar nekaj držav. Številne države so želele, da bi poenostavili postopke, da bi čim hitreje lahko dosegli rezultate. Gre za to, da ohranjamo delovna mesta, da vzpostavimo nova delovna mesta. To je cilj. Če si pogledate številke, ki so bile objavljene z področja kohezijske politike, 1,4 milijona dodatnih delovnih mest v obdobju ki je bilo opredeljeno. Mislim, da bi morali veliko hitreje izvajati te politike in koristiti sredstva, pa ne samo za velike projekte, ampak tudi za majhne projekte, ki se nanašajo na okolje, na urbana mesta in tako naprej. Parlament se ni strinjal s tem, da bi ukinili so financiranje. Tu se dotikamo pravzaprav temeljnega načela našega sistema. Države članice imajo pravico do decentralizacije in lahko v posebnih primerjih tudi prispevajo k posameznim skupnim projektom. Projektom, ki so skupni regijam, državam Evropske unije kot taki. Tu smo se strinjali, prav tako smo se strinjali z plačilom, ki bi bilo razpotegnjeno skozi daljše obdobje. S tem se spoštujejo vsa načela glede sofinanciranja. Na tak način bi lahko sofinancirali vse tiste projekte, ki se nam zdijo dobri in koristni. Glede tega ne vidimo nobenih težav. Že v preteklosti sem zastavil vprašanje gospodu Hanu, namreč ali ne bi ta dober zgled bil dober motivator za naslednja leta in ukrepe. Vsi lahko izrazimo solidarnost, ampak nekatere države ne izkoriščajo socialnega sklada. Celo 30 do 40 odstotkov neporabljenih sredstev imajo. Ne vem, zakaj ne bi ta sredstva prenesli na drugo politiko. To je ena izmed možnosti, ki jo nihče ne preprečuje. Tudi tu je solidarnost in nihče tega ni storil. Kar ste predlagali je pozitivno, kar je rekel že sam poročevalec devet mesecev imate na voljo, da vse izpeljete. Upam, da boste ukrepali čim hitreje in da boste zagotovili ravnotežje med svetom parlamentom in komisijo. In upam, da boste vendarle v treh mesecih uspeli doseči kakšen rezultat. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj je na vrsti uh, gospa Bereš, vendar pa je ni med nami, vendar pa je med nami gospod Galager. Izvolite, na voljo imate dve minute. Gur meget Utran ó níéag se go trí a leiit ja, a háar 8 beún jeag fáte. Nem se chvála gospod predseda Joči. Od leta 1973 je moja država dobila 80 uh, milijard evrov iz evropskih strukturnih skladov. To pa tudi pomeni, da smo uh, v tem času na Irskem lahko zelo dobro uporabili ta uh, sredstva in Evropski socialni sklad nam je zelo pomagal na poti našega razvoja in v našem boju proti presposebnosti. Pa ne samo na Irskem, ampak tudi v Evropski uniji. Vse od leta 1973, ko smo članice Evropske unije, smo dobili 7 milijard evrov iz Evropskega socialnega sklada In s tem smo se seveda borili proti dolgoročni brezposelnosti. In za leto 2007 do leta 2014 Evropska unija namenja 375 milijonov evrov v okvir Evropskega socialnega sklada. Sveda, cel Evropski socialni sklad ima milijardo in še več evrov. Namen pa je, da pomaga tistim, ki so na robu naše družbe, kajti živimo v eh, času globalizacije. Če se hočemo odzvati na priložnosti in izzive, ki jih sabo prenaša globalizacija, zlasti na Irskem, pa smo z Evropskim socialnim skladom na Irskem uh, ustvarili usposabljanje za vsoživljenjsko učenje in s tem pomagamo našim delovcem, da se postavijo po robu izo, izzivom, s katerim se soočajo na trgu dela. Bega, tini... Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa gospa Swinburne. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Se pravi, to poročilo ima zelo pomembne cilje, kajti pomaga tistim državam Evropske unije, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela. Njegov cilj je, da bi seveda razbremenil tiste države članice, ki so bile najbolj prizadete. Če bi zmanjšali sam prak in tudi poenostavili pravila, bi seveda naredili korak naprej in bi pomagali gospodarstvom na poti do uh, razvoja. Sedaj gospodarstva Evropske unije počasi res napredujejo in države članice morajo storiti marsikaj, da uh, se bodo lahko postavili prvo tem izzivom. Vendar pa to poročilo uh, ne predstavlja vseh rešitev. Ogromno evropskega denarja sedaj ni uh, ustrezno uporabljenega zaradi uh, predpisov limitiranih postopkov, ki jih moramo pri tem upoštevati. Zagotoviti pa moramo, da je denar uh, ustrezno uporabljen, vendar pa eh, teh finančnih sredstev ne smemo zlorabiti. Se pravi, odgovornost mora biti še vedno takšna, kakošna je bila prej. Po letu 2013 v Velsu ne bomo več imeli toliko finančnih sredstev, kot smo jih imeli prej. Res je, da nekatere države članice so bolj revne kako druge in potrebujejo več finančnih sredstev. Pa imamo v Združenem kraljestvu seveda velik dolg, pa tudi v Walesu se soočamo z hudimi gospodarskimi težavami. In upam, da nas ne boste pri tem eh, pozabili, kajti nekatere statistike nas primerjajo tudi z Ruando. Upam, da bomo v prihodnje tudi mi izpolnili merila za uh, Eh, financiranja v umestnem obdobju. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa ima na voljo dve minuti gospod Kovačev. Благодаря ви много, господин президент. Уважаеми господин комисар, първо искам да... Най-лепша хвала, господ председайочи. Рад би честител господу Кирилово за негово поручило. Подпирам все кораке, ки приспевайо к redni in dobri uporabi Evropskega socialnega sklada. Kajti Evropska unija se ne more privoščiti, da bi jo državljani primerjali z vulkanom, ki seveda izbruhne uh, vulkanske pepel na njihova upanja in pričakovanja in jih s tem tudi zatre. Tukaj se navezujem na hude izzive, s katerimi se soočamo, ko seveda absorbiramo uh, finančna sredstva iz evropskih socialnih skladov. Zato moramo poenostaviti eh, vsa uh, ta pravila, kajti gre za dolgoročni načrt, ki ne, ni omejen samo na trenutno gospodarsko krizo. Evropska komisija in Evropski parlament so seveda predlagala amandmaje in s tem bomo seveda koristili končnim upravičencem, da se bodo uh, bolje postavili po robo gospodarski krizi. Dovolite mi, da izpostavim tisti amendma, ki bi privedel do eh, daljšega časa, v katerem lahko država članica porabi denar, ki je bil namenjen za leto 2007. To pa tudi pomeni, da tiste države, ki imajo recimo kot Bolgarija zelo majhno raven absorpcije teh denarja, da sedaj lahko porabijo ta denar in drugače bi ga izgubile. Treba pozvati tudi vse države članice, da uporabijo to drugo priložnost, ki smo jo jim sedaj dale. Poleg tega moram tudi podariti, da gre poročilo v pravo smer, ko gre za um, evropsko kohezijo v prihodnosti. Poleg tega pa smo spostavili tudi neko ravnotežje med uh, maksimalno koordinacijo na eni strani in nadzorom na drugi strani. Seveda, če hočemo preoblikovati pravila, moramo zagotoviti večjo raven preglednosti za evropske državljane in tudi za davkoplačevalce. Ne nazadnje pa morajo države članice dobiti tudi tiste naloge, ki jih lahko izvršijo. Tako da bomo seveda naredili uh, evropsko gospodarsko in socialno klimo bolj enakoredno. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa ima minuto in pol na voljo gospod Tabači. Od Evropske unije to gozdaško alkalommal birata. Hvala lepa. Evropska unija je bila deležna precejšnjih kritik v času gospodarske in finančne krize, da se ni uspela ustrezno odzvati na nastalo krizo. Vendar se mi zdi, da ravno to poročilo kaže, da je bila Evropska unija uspešna pri odzivanju na krizo. Ne razumem tistih kolegov, ki jih stvari skrbijo in pravijo, da bomo izgubili nadzor nad postopki, če bomo stvari preveč poenostavili. Kohezijska politika vsebuje v sebi tudi zelo dober mehanizem za nadzor. Namesto, da bi vas to skrbelo, se mi zdi, da bi se morali raje ukvarjati solidarnostjo. Mačarsko bolj skrbi jo druge stvari, ne to, da bi morda države napačno porabila sredstva, temveč da jih sploh ne bodo porabila. Bolje je, da se neporabljena sredstva namenijo za druga področja. V prvem dokumentu komisija ni omenjala skupne kmetijske politike, bolje je omenjala kohezijsko politiko. Skupnostne politike nujno potrebujemo, če želimo zagotoviti večjo gospodarsko rast, vzpostaviti nova delovna mesta in doseči cilje, ki si jih je Evropska unija na novo zastavila, predvsem cilje v okviru 2020. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek, sedaj pa uh, gospod Matula. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Na ravni skupnosti in na nacionalni ravni smo sprejeli številne zakonodajne spremembe, zato da bi se odzvali na krizo, ki je močno prizadela trg dela in tudi gospodarstvo. Vendar se te posledice še vedno precej občutijo. Države članice so utrpele resen udarec na področju gospodarstva. Če bomo na učinkovit način izvajali programe iz kohezijske politike, bomo uspeli. Mislim, da bi morali realnemu gospodarstvu ponuditi pomoč in izkoristiti teh 380 milijard evrov, ki so predvideni za obdobje do leta 2013. Mislim, da bi morali pomagati vsem tistim, ki so jih posledice krize najbolj prizadele. Mislim, da bi morali razmestiti tudi o financiranju skupnega projekta, ki bi vseboval programe, ki bi jih izvajali v številnih regijah. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo, hvala lepa tudi za vas uložen trud. To poročilo res nestrpno pričakujemo, kajti nam čakamo že predvsej dolgo. Najti moramo ustrezne rešitve in se tudi veliko bolj jasno začrtati prednostne naloge, zato da ne bi pozitivni ukrepi bili v takih težkih časih prepozno sprejeti. Če bomo stvari poenostavili, bomo izboljšali tudi črpanje sredstev v tistih državah, ki se soočajo s težavami, tudi v moji državi v Romuniji. Izbruh vulkana že pet dni povzroča zmedo na našem planetu. Lahko bi povzročil celo novo krizo. Ali bomo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 dovolite mi, da najprej uh, še enkrat podarim, da sem zelo vesela, da je Kirilov pred sami to poročilo oziroma da ga oblikoval. Kajti to je zelo dober odziv na gospodarsko krizo. Naš namen je, da poenostavimo dostop do finančnih sredstev v okviru evropskih socialnih skladov. Vsem smo tudi poenostavili pravila, ki urejejo eh, evropski socialni sklad. Govorimo tudi o tem, da bi podaljšali roke. Se pravi, da bi lahko države članice imele na voljo več časa, da porabijo ta finančni, eh, te finančne sredstva. Se pravi, tiste države članice, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, pričakujejo, da bomo eh, to redbo eh, čim prej sprijeli. Evropska komisija je prvi predlog predstavila lani, o tem se bomo odločili letos maja. Se pravi, ves proces smo potrebovali devet mesecev. Morda je skrajni čas, da tudi razmislimo o tem, da bi ponastavili in skrajšali sam zakonodajni postopek v izrednih razmerah. Ko govorimo o revščini, brezposelnosti, o poglabljanju regionalnih razlik, to so tisti primeri, kjer se moramo hitreje odzvati in sicer tudi bolj dinamično. Kajti težko je pojasniti tistim, ki nimajo dela, da potrebujemo devet mesecev, da sprememo zakonodajo, ki bi njim koristila. Najlepša hvala. Gracias, kolega, ulti... Najlepša hvala za vaš prispevek. In na zadnje imamo še enega govornika v tem krogu vaših prispevkov. Sicer Pascal Gruni. Nisem... Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Vsi se strinjamo s tem, da je treba poenostaviti pravila za dodelitev sredstev iz kohezijskega in socialnega sklada, kot je rekel gospod Kravilov. Sama sem predsednica delovne skupine v parlamentu in moram reči, da sem ogorčena nad tem, kako dolgo se vlečejo postopki. Junija 2009 je komisija prvič podala svoj predlog. Čeprav je namen revizije to, da državam članicam pomagamo v boju proti gospodarski in socialni krizi, svet šest mesecev rabi, da doseže dogovor, kar je nespremljivo. Zakonodajni postopek smo res vmes spremenili, kajti prišlo je do porazdelitve moči med svetom in parlamentom, do enakopmerne porazdelitve moči. Mi smo predstavniki Evropske unije in mislim, da ne smemo tako dolgo odlašati. Rada bi seveda Evropskemu parlamentu čestitala za prevzem odgovornosti. Hvala lepa tudi, da smo sprejeli čim hitreje tudi soglasje in upam, da svet ne bo preveč zamujal. Moram pa reči, da sem razočarana. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo znala sprejeti odločitve hitro. Ti ukrepi morajo biti učinkoviti tudi na terenu. Obrniti se moramo v prihodnost. Danes so predlagani nekateri ukrepi za poenostavitev, zato da bi se bolje borili proti krizi. Ti ukrepi so dobri, vendar moram podariti, da bi lahko bili ti ukrepi še bolj učinkoviti, če bi v obdobju 2007-2013 stvari bile bolj enostavne in manj zapletene. Večletni zakonodajni načrt za leto 2014-2012 mora biti boljši, zato pozivam parlament naj bo bolj drzen, naj se zauzema za poenostavitev izvajanja socialnih in kohezijskih skladov. Hvala. Jaz, Mira Grini. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj smo še v postopku Catch the Eye in imamo štiri govornike. Vsak bo imel na voljo eno minuto, potem pa jih bomo prekinili. Najprej gospod Silvestre. Dobro. Hvala lepa. Tudi sam se pridružujem vsem tistim, ki so čestitali gospodu Kirilovu za to poročilo. Mi je žal, da ga danes ni z nami. Dodatno je treba poenostaviti mehanizme za koriščenje sredstev iz sklada za regionalni razvoj socialnega sklada in kohezijskega sklada. To so skladi, ki jih uporabljamo v kriznih časih, ko sprejemamo ukrepe. Zato bi morali postaviti tudi določene pogoje, da ne bi vsega porabili. Vendar smo s tem odpravili tudi alibi, ki ga lahko uporabljajo regije. Regije so tiste, ki porabljajo sredstva iz teh skladov. Regije ponavadi niso zmožne porabiti vsega dodeljenega sredstva, do vseh dodeljenih sredstev. Večkrat krivijo tudi zapletene evropske postopke za to, da ne morejo porabiti dodeljenih sredstev.

Storiti moramo več za to, da bi lahko hitreje uporabili instrumente, ki jih imamo na voljo za boj proti krizi in za razvoj gospodarstva. Gospod Kirilov je storil korak v pravo smer, kajte želi poenostaviti dostop držav članic do strukturnih skladov. Pozdravljam poročilo gospoda Kirilova, ga tudi podpiram, tudi ko gre za prilagoditev posameznih specifičnih kriterijev za boljše upravljanje z razpoložljivimi sredstvi in za financiranje večjih projektov. Tu so spremembe, ki gredo v podobno smer kot strategija 2020. Palavra la senjora Džedržjevska. Hvala lepa, naslednja kolegica. Szanowny panie przewodniczący, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tisti, ki so spregovorili pred menoj, so že govorili o učinkovitosti kohezijske politike. Tega ne bom ponavljala, vendar je Poljska imela predvsej koristi od te politike in sklada, tudi moja regija. Vesela sem, da si vsi prizadevajo za to, da bi lahko bolje črpali sredstva, ki so na voljo, tudi znotraj kohezijske politike. Zagotoviti je treba boljše črpanje, da pa bi to dosegli, moramo dodatno poenostaviti določbe in jih narediti tudi bolj fleksibilne. Zato se mi zdi, da je ta uredba samo še en korak na poti k doseganju tega cilja, zato sem res zadovoljna. Moram pa podariti, da je treba z delom nadaljevati, da si moramo še vedno prizadevati v tem boju proti birokraciji. Hvala. Hvala lepa, gospod Karas. Komisar, herr Präsident. Komisar, gospod predsedujoči, kohezijska politika je zelo pomemben politični instrument in ponuja možnost, da se borimo proti krizi, tudi tega, da povpraševanje pospešimo in na ta način na dolgi rok omogočimo rast in delovna mesta. Povedati je treba, da kohezijska politika in zlasti pospešitev porabe sredstev leta 2009 so prispevali k temu, da je prišlo do povečanja kupne eh, moči in da je prišlo tudi do povečanja zasebne porabe. Komisija sedaj pravi, da želi dati pomemben prispevek k Evropski strategiji za leto 2020. Komisar Oli Ren pravi, da ko gre za nespoštovanje pravil, je to povezano z regionalno politiko. Tega ne razumem. Hvala lepa, gospod Sanchez Smith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 Akterji morajo poskrbeti za boljše črpanje teh sredstev. Parlament danes razmišlja o novih ukrepih, s katerimi bi lahko zagotovili večjo preglednost pri porabi kohezijskih sredstev. Mislim, da bi morali stvari še bolj poenostaviti, zlasti, ko gre za zahteve pri porabi sredstev. Poročilo Kirilov je prva faza v poenostavljanju, slediti morajo druge. Verodostojnost in vidnost delovanja Evropske unije v vsakdanjem življenju je postavljena pod vprašaj. Evropa mora biti solidarna kajti če kdo dvomi o naši enotnosti, potem lahko na to najbolje odgovorimo s tem, da pomagamo tudi državam članicam, ki se znaže v, trža, v težavah. Upam, da bomo vsi lažje zadihali in da to poročilo ne bo samo ena faza. Hvala. Minado. Hvala lepa. S tem smo zaključili s postopkom KHDI. Besedo dajem komisarju Hanu, zato da se odzove na vse te pripombe, ki so bile podane strani naših kolegov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospe Krel. Hvala lepa za angažirano razpravo vseh tistih, ki so prišli sem od daleč ali od blizu. Rad bi se zahvalil, ker sem ugotovil, da tudi tukaj vlada velika podpora za kohezijsko politiko in na ta način tudi dajemo neko priznanje regijam in ljudem, ki živijo v teh regijah. Kolegica Ščeške, je omenila pregovor. Tudi mi pravimo, kdo hitro da, dvakrat da. In zato upamo, da bomo s to pobudo uspeli hitro posredovati pomoč. Vendar pa nikakor ni treba skrbeti, da bodo zaradi tega trpeli kontrolni mehanizmi, zato ker smo poenotili prak za projekte. Tudi to, da se bo obravnavalo projekte enotno, ne pomeni nič slabega. Dejstvo je, da smo se želeli približati nacionalni in lokalni ravni. Gre za skupno upravljanje projektov, tako imenovani shared management. Prav tako pa smo mi seveda zavezani temu, da upoštevamo pravila glede državnih pomoči in tukaj so nekateri roki, ki jih moramo upoštevati, mimo katerih tudi na področju regionalne politike ne moremo. Kar pa zadeva širitev pravila N plus 3, se mi zdi, da moramo tukaj biti zelo restriktivni. Ne vem, kako naj to povem, ampak mislim, da tukaj ne smemo unašati prevelike sproščenosti. Uh, Nikakor ne smemo sedaj križem rok čakati. Ne, tudi regija se mora angažirati za porabo sredstev, ki so na voljo. Sicer pa kolegici Swinburne želim povedati, da zaenkrat ni nobenih težav, kar zadeva pokrajino Wales. Mislim, da bo deležna sredstev tako kot v preteklosti. Sicer pa mislim, da. Nikakor ne bi bilo pametno in tudi mislim, da se ne počne, da bi skušali v teh kriznih časih izvajati na nek način sankcije. Po mojem, to ni res. Še enkrat hvala za vašo podporo. Zahvaljujem se sodelavcem iz eh, generalnega direktorata regijo, ki so se zelo angažirali. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. To razpravo. Zaključujemo, gospa Kadenbach bo spregovorila v imenu poročevalca. Dve minuti imate. Ti. Hvala lepa. Vse pohvalne besede in vse pozitivne ocene bom posredovala kolegu Kirilovu. Sicer pa bi rada podarila še dvoje. Na voljo imamo samo evropska davkoplačevalska sredstva, zato je naša naloga, da porabo naredimo čim bolj um, transparentno in da poenostavimo dostop do sredstev. To je namen tega poročila. Mislim, in tukaj se obračam na kolegico Šojter, mislim, da ne smemo državam, članicam pripisovati tega, da pri porabi sredstev ne spoštujejo pravil. Mislim, da tega ne smemo nikomor očitati. Menim namreč, da vse države članice želijo, da bi tudi sredstva, ki jih dobijo od institucij, uporabile čim bolj učinkovito. Pa še gospe Swinburne, to se pogosto dogaja. Mislim, da tukaj nikakor ne gre za to, da bi miloščino delili revnim državam. Ne, mi želimo ustvarjati nova delovna mesta, povečevati kupno moč, kajti s tem prispevamo k temu, da bo Evropa kot celota lahko ponovno proizvajala, kupovala, s tem krepimo notranji trg. Torej, tukaj ne gre samo za dejanje skupne solidarnosti, pač pa vsakdo, ki se razume na gospodarstvo, ve, da ne gre samo za socialen vidik gre tudi za čisto gospodarski vidik in to je tudi razlog, zakaj potrebujemo regionalno politiko in zakaj potrebujemo ravno v času krize hitre ukrepe za to, da bomo gospodarstvo v vseh regijah Evrope ponovno zagnali. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospa Kadenbach, in s tem smo tudi zaključili uh, to točko dnevnega reda. In kakor uh, smo že rekli, ta